v Evropi. Veseli me, da lahko dam besedo komisarki Jurovi. Izvolite, gospa komisarka. Gospa predsedajoča, poslanke, poslanci, dober dan. Danes je torej mednarodni dan žena in z veseljem bom izkoristila to priložnost, da se mm, dotaknem socialno-ekonomskega položaja žensk v Evropi. O tem je govora v poročilu Evropske komisije za leto 2015 eh, v zvezi z eh, enakostjo spolov, ki smo ga danes eh, objavili. Enakost spolov je od vsega začetka nastanka skupnosti oziroma unije eden od temeljnih kamnov naše politike. V 60-ih letih smo posvečali eh, celo vrsto pozornosti temu in položaj žensk se je v tem času izboljšal. Vedno več žensk je zaposlenih in eh, napredujejo, vendar še vedno obstajajo neenakosti med moškimi in ženskami. Ampak, če bomo nadaljevali z delom s tem tempom, bomo potrebovali še 70 let, da bomo prišli resnično do enakosti spolov. Za urno delo žensk so ženske plačane 60 odstotkov plačila moških in še vedno se ukvarjajo s eh, svojo družino tri ure na dan, očetje pa samo slabo uro. To pomeni, da eh, težko usklajujo ženske svoje zasebno in družinsko življenje z poklicem. Vsekakor je zaradi neenakosti in odvisnosti ženske moč eh, priti v situacijo, ko se ženska znajde v revščini. In to seveda vpliva tudi na tveganje njihove revščine v starosti. Za 40 odstotkov so danes pokojnine žensk v poprečju niže od tistih za moške in ta vrzel se nikakor ne zmanjšuje. Pospešiti moramo pozitivno spreminjanje, ki smo ga dosegli v preteklih desetletjih, tako da bo v sodobni družbi lahko vsaka deklica in vsak fantek razvil svoje možnosti. Dovolite, da sedaj predlagam načine, kako lahko naredimo ta napredek. Ženske v Evropi predstavljajo več kot 50 odstotkov prebivalstva več je moških na najvišjih položajih in nadzornih položajih v gospodarstvu in več je moških kot žensk v nacionalnih parlamentih, pa tudi v Evropskem parlamentu kot poslancev. V uh, podjetjih, ki kotirajo na borzi v EU, je samo 20 odstotkov žensk v nadzornih in upravnih svetih. Predlog komisije sedaj cilja k odpravljanju te neenakosti želimo zagotoviti, da bo 47 odstotkov eh, članov upravnih in nadzornih odborov žensk. Moramo to doseči na evropski ravni, pa tudi na ravni držav članic. Drugo, evropskim državljanom moramo olajšati sklajevanje njihovih delovnih obveznosti z dožnostmi doma. Letos bo komisija predstavila svežen zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov za izboljšanje ravnovesja med eh, delovnim in zasebnim okoljem. Gre za eh, zagotavljanje dostopnosti do kakovostnega otroškega varstva, gre za pomoč materam in tistim, ki skrbijo za družinske člane in tako naprej. To bo pomemben prispevek za vključevanje žensk na trg dela. To je z gospodarskega in demografskega stališča absolutno nujno. To bo tudi pomemben prispevek v procesu rasti v Evropski uniji. In končno, eh, še vedno se v Evropski uniji soočamo z naspolu zasnovanim nasilju. Vsaka tretja žensko v Evropski uniji napadajo fizično ali jo psihično močijo. Evropska komisija bo uh, sedaj pri, predlagala, da pristopimo k konvenciji iz Carigrada, ki je prvi mednarodni pravni instrument na tem področju. Pristop Evropske unije tej konvenciji je ključni korak v naših eh, uh, strateških naporih. Celovit pristop eh, konvencije iz Carigrada, kar zadeva nasilje nad ženskami, je v skladu z našim pristopom. Pristop Evropske unije te konvencije bo zagotovil večjo koherentnost in učinkovitost, ko gre za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami. Na ta način bomo tudi bolj učinkovito lahko uporabili programe Evropske unije in naše sklade. Na ta način bomo okrepili svojo kredibilnost in odgovornost na vzven, pa tudi na vznotar. Na ta način bomo razširili cilje, kar zadeva zagotavljanje enakosti spolov. S komisarko Tyson sodelujem, zato da bi nadgradili eh, posebno študijo iz leta 2013, ki opisuje na spolnem razlikovanju zasnovano nasilje gre za celo vrsto virov statističnih podatkov, ki jih imamo tam. Eurostat bo sedaj nadgradil to študijo, kot je to predvideno v letnem delovnem programu Eurostata. Strateški napori za obdobje 2016 do 2019 vključujejo vsa ta področja. To so prednostna področja, ko gre za zagotavljanje večje enakosti spolov, tudi ko gre za zagotavljanje gospodarske neodvisnosti žensk. Strategija določa, da poleg ključnih ukrepov, ki jih bomo sprejemali, bomo v vsak vidik ukrepov v Evropski uniji vključili bo za enakost spolu, kot naprimer v pripravo, oblikovanje, monitoring in izvajanje politik, pravnih ukrepov in različnih programov. Naj ob koncu povdarim naslednje. Izboljšanje socialno-ekonomskega položaja žensk in pospeševanje ukrepov za zaustavitev nasilja nad ženskami sta dve prednostni nalogi za Evropsko komisijo. Hvala za vašo pozornost. <coughs> sedaj pa poslanka le grip euh, hvala gospa predsedujoča hvala gospa komisarka za vaše izvajanje vaše besede, ki izkazujejo zelo um, močno prizadevanje, tako osebno kot politično v vaši funkciji komisarke in ki zadeva položaj žensk in moških. Um, nakazali ste kar nekaj točk, uh, ki so pomembne za to področje, tudi prednostne naloge, ki si jih je zastavila komisija z namenom, da bi izboljšala sociogospodarski položaj žensk ter položaj na področju nasilja nad ženskami. In v imenu stranke ELS eh, Izpostavljam tudi sama, da sta to dve grandi temi. Najprej izboljšanje socioekonomskega položaja žensk, e, to je velik izziv enakosti, pravičnosti, konkurenčnosti, e, izboljšanja gospodarskega položaja nasplošno čez e, celo našo celino boja proti um, neizkoriščanju ženskega potencijala v Evropi. V Evropi so ženske ravno tako dobro izobražene in kvalificirane kot moški in zato to pomeni tudi izgubo človeških virov ter potencijala, če ženskam ne zagotovimo vsega uh, mesta in položaja ter možnosti, ki jim gredo na trgu dela. In mi, stranka ELS, smo zelo zaskrbljeni zaradi tega in nameravamo trdo delati v prihodnih tednih in mesecih eh, na predlogih za možne izboljšave ki bi jih lahko predlagali na pobudo Evropske komisije ter držav članic z namenom, da bi zmanjšali razlike v plačah eh, ter v pokojninah torej ta vrzel v eh, plačah in pokojninah se mi zdi izredno pomembna tema na področju ženske politike, na kateri je treba v prihodnjih mesecih doseči napredek. Hvala. Gospa Le Grip, modri karton bi želel gospod Larjö vam eh, ponuditi. Ga sprejmete? Gospod, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo kratek bom in postavil kolegici Konstantin Grip naslednje vprašanje. In sicer, ali menite, da bi bilo dobro, če bi v 28 državah članicah predlagali sprejetje zakona Kope Zimmerman, ki je bil sprejet v Franciji že leta leta 2007 in ki se zauzema za enako zastopanost v upravnih odborih podjetij, tako da se tudi v podjetniškem okolju um, vzpostavi uh, to zauzemanje za enakost in enako zastopanje žensk. Oui, euh, bien Ja, seveda. Nedavne študije kažejo, da če imamo na voljo zakonodajni inštrument, ki pomeni spodbudo k večji enakosti in večji zastopanosti žensk v upravnih odborov velikih družb, ki kotirajo na borzi, to pomeni velik napredek. Seveda ne samo za te konkretne um, upravne odbore, temveč tudi za vse druge organe odločanja. In zato Eh, pozdravljam eh, prizadevanje eh, Evropske komisije, ki ga je spostavila gospa Jurova in v zvezi s katerim se je tudi parlament izrazil večinsko podporo in tudi naša stranka ELS. Seveda, potrebujemo take zakonodajne inštrumente, zato da bomo zagotovili večjo prisotnost žensk v upravnih odborih velikih družb, ki kotirajo na borzi. Hvala. Blinkevič. Hvala, sedaj dajem besedo gospej Blinkeviči Ute. Hvala, gospa predsedojoča. Gospa komisarka. Prisrčna hvala za to, da ste nam predstavili danes eh, vaš eh, poročilo o socialno-ekonomskem položaju v ženskoj Evropi. Zelo simbolično je to, da 8. marca na plenarnem zasedanju razpravljamo o enakih eh, možnostih in pogojih za ženske v Evropski uniji. V imenu politične skupine S in D se zahvaljujem komisiji ki spodbuja Evropsko unijo kot mednarodno skupnost, da se pridruži Carigrajski konvenciji. To je ali bo druga konvencija Združenih narodov, ki se ji bomo pridružili kot EU. Istočasno pa želim vsem kolegicam, kolegom in komisiji, da sprememo zakonodajo, ki bo uprit žensk ven in da o tem ne bomo razpravljali samo na 8. marec. Glede na socialno-ekonomski položaj žensk v Evropi je treba ugotoviti, da nas čaka še veliko dela. Zagotoviti moramo, da bodo ženske bolje lahko usklajevale svoje poklicno in družinsko življenje. Tudi v 21. stoletju moramo to še vedno poudarjati. Na plečih žensk je še vedno preveliko bremen. Ženske postanejo, postanejo brez dela, ko skrbijo za svoje otroke. In kaj pomeni to breme za njihovo zdravje? Zakonodaj na področju materinskega, očetovskega in porodniškega dopusta moramo izboljšati. Izboljšati moramo tudi zakonodajo na področju odsotnosti zaradi skrbi za starejše člane v družini, da to ne bo vzrok za odpustitev žensk z delovnega mesta. Tudi Barcelonska konvencija je tista, ki jo moramo upoštevati, tako da bodo otroci imeli dovolj prostora v naših otroško otroških vzgojno-varstvenih zavodih. Narediti moramo vse, da bodo ženske lahko bolje uskladile svoje poklicno in uh, družinsko življenje. Hvala. Sedaj pa gospa von Storch. Ja, Dobar dan, hvala gospa predsedajoča. Danes do povdne se pogovarjamo o socialno-ekonomskem položaju žensk v Evropi. Komisija Evropske unije je v izjavi povdarila, da je treba delati vendar ni povdarila, da podpira ženske in njihovo željo za večjo vključenost na trg dela. Gary Becker je dobila Nobelovo nagrado za model, ko gre za izkoriščanje vseh potencijalov žensk v družini in v družbi na sploh. Tudi OECD in Združeni narodi povdarjajo vlogo ženske v družini o tem, kaj vse prispevajo ženske v družini in v gospodarstvu. Gospe in, gospodarstvo, uh, gospe in, in gospodje, uh, iz, ustvarjanje nove uh, dodane vrednosti pomeni izkoriščanje vseh vrednot, ki jih imamo in morda bi lahko tukaj govorili o diskriminaciji žensk in družin in uh, to postavili kot predpogoj uh, za ustvarjanje boljših delovnih pogojev. Hvala. Sedaj gospa Becerra. Dobro dan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospa Jurova. Uveselje nam je, da ste tukaj na Svetovni dan žena, pri čemer moramo spomniti, da enakost ni le vrednota, temveč tudi um, pravna zaveza in še več naš interes. To je edino, kar nam bo pomagalo, da bomo lahko šli um, še naprej, še dlje in da bomo lahko uh, vložili vse napore v to, da bomo dosegli enakost na svetu. Pogosto uh, se um, namreč izkaže, da na dan žena, kljub temu, da ženske predstavljajo eh, več kot polovico svetovnega prebivalstva, eh, enakosti še ne uživajo. Eh, predvsem se to pozna pri plačah, kjer ženske dosegajo manjše plače, vrzel je ogromna. Um, ravno to, to se še posebej pozna v Španiji, zaradi gospodarske krize se je v Španiji tudi trg dela skrčil. In, um, Poleg tega je uh, neenakost še zelo prisotna tudi na vodilnih mestih in v upravnih odborih. In za vse to imamo inštrumente na voljo, zato tudi imamo tukaj Evropski parlament kot uh, sozakonodajalec, uh, ki se mora zauzemati za to, da bomo sprejemali zakonodajo v smeri zagotavljanja enakosti, kar pomeni uh, tudi uh, enake možnosti pri uživanju očetovskega ali materinskega dopusta. In tudi to je treba poudariti na Svetovni dan žena. Ravno tako moramo uh, pozdraviti pobudo Women's on Board, zato ker je. Uh,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 takih, ki blokirajo ta dogovor. In um, ehm, 40 odstotkov ne pomeni le neke uh, kaprice in zato moramo eh, pritiskati, da se bo to čim prej sprejelo. In poleg tega pozivam Evropsko unijo, da pristopi k Istanbulski konvenciji, ki je prvi uh, celovit inštrument za boj proti neenakosti med spoloma. Uh, hvala lepa. Matija. Hvala sedaj, gospod Matija. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospa komisarka, najlepša hvala za vaše besede. Pa čeprav so nam rože še vedno všeč. Današnji dan gotovo ni samo dan za podarjanje rož, ampak za pozdravljanje pravic, ki bi jih morale ženske uživati in uh, za uh, zauzemanje za enakost med moškimi in ženskami. Uh, položaj namreč ni enak. Uh, neenakost med ženskami in moškimi se je v Evropi še povečala, razlika v plačah se je povečala, razlika v zaposlenosti tudi, tudi nasilje nad ženskami se je povečalo in to zelo zelo brutalno. Um, v moji državi je umrlo v zadnjem času že 29 žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Tako da. Um, enakosti na socialno-ekonomskem področju ne bomo dosegli samo s kvotami in besedami. Tukaj gre dejansko za močnejšo politično voljo in če je ne bomo imeli, ne bomo uspešni. Eh, glasovanje za agendo, za zagotavljanje primernega materinskega oziroma očetovskega dopusta bi bil pomemben korak v tej smeri. Direktiva ki eh, jo sprijemate, ne poudarja dejstva, kakšna neenakost je še med nami. O tem govorimo že veliko let, predvsem pa bi si želela, da bi te besede končno imele tudi nek konkreten rezultat. Hvala, gospa Rajntke, naslednja. Much, Chair, Hvala, gospa predsedujoča komisarka, kolegice in kolegi. Moja mati se je rodila leta 1957 v družino s šestimi otroki sredi Nemčije. Vendar <clears throat> od takrat se je marsikaj pomembnega zgodilo. Naslednje leto, eh, leto leta 1958, je prišlo do ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti, vendar enakosti spolov še vedno nismo dosegli. Moja mati je bila rojena torej isto leto, ko se, so se začeli začetki eh, Evropske skupnosti, pa vendar ni uživala sadov tega. Nikoli je niso cenili zaradi dela v družini, nikoli ni dobila enako plačilo kot moški za isto delo in še vedno obstajajo ogromne vrzeli, ko gre za obravnavanje žensk v primerjavi z moškimi ženske, ki trdo delajo v Evropski uniji, tako kot moja mati, imajo pravico biti nezadovoljne, zato ker Evropska unija načela enakosti spolov še ni pretvorila v resničnost. Danes je mednarodni dan žena in eh, spominjamo se potrebe po boju za enakost spolov. Evropska unija pa na tem področju še vedno pomeni razočaranje za ženske šest desetletij po ustanovitvi. Nikar ne delajmo še naprej tako. Enakost spolov in enako plačilo je potrebno za vse v naših družbah. Države članice je treba prisiliti v to. Komisarka, sprašujem vas in vse nas, ali ni sedaj zadnji trenutek, da začnemo to načelo uveljavljati kot eh, resničnost v Evropski uniji. Hvala, gospa Park. Hvala. Eurostat eh, pravi, da je več kot 30 ljudi bilo v zadnjih eh, sedmih letih predmet trgovanja v Evropski uniji, od tega je bila velika večina žensk. 3000 eh, žensk eh, v, samo v Združenem kraljestvu je bilo izpostavljeno temu problemu, ki narašča v Evropski uniji in sami smo si krivi tega. Odprli smo meje in s tem omogočili čezmejnim um, skupinam, tihotapcev, da delujejo brez težav. Organiziran kriminal se je sedaj razcvetel v Združenem kraljestvu. Politike Evropske unije ugotavljajo države članice, samo otežujejo boj proti temu kriminalu. Torej, kaj smo dosegli v Evropski uniji, ko gre za enakost spolov? Tukaj so pridobili samo Ali lahko malce bolj počasi berete, kolegica? Name, nas prosijo tolmači. No, sedaj lahko nadaljujete. Torej, edini, ki imajo korist od Evropske <laughs> unije, so tisti, ki se ukvarjajo s prepovedano trgovino. Zato, ker jih ne preverjamo ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, bo vendarle še vedno uh, del uh, skupnosti, ki želi izboljšati pravice ženske. Mislim, da bomo izven Evropske unije celo več lahko naredili za to. Ne želimo, da bi tisti, ki samo strašijo z slabostmi, ki bodo posledica našega Eh, izhoda iz Evropske unije zmagali. Hvala. Gospa Kapel, hvala lepa, gospa predsedujoča. 8. maja 2016 oziroma 8. marca še zmeraj ne obstaja enakost med ženskami in moškimi. Uh, Kljub temu, da so ženske, ko gre za izobrazbo, bistveno boljše od moških, bistveno več študijskih smeri so uh, zaključile in generacije žensk se zauzemajo in so se borile za ustrezno integracijo in enakost. Ženske v Evropski uniji zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški. V državah članicah je ta. Uh, vrzel zelo različna, od 2,6 v Sloveniji do 28,3 v Estoniji. Prav tako obstaja vrzel pri storitvah eh, oziroma dejavnostih, ki jih ženske opravljajo doma. V Avstriji je tako, da ženske večinoma so tiste, ki eh, uporabljajo in izkoriščajo starševski dopust prav tako obstaja bistvena razlika med pokojninami in ugotavlja se preko študije, da so podjetja, kjer so v vodstvenih organih ženske bistveno boljše, prav tako imajo večji promet, če so ženske zastopane v upravnih in pa nadzornih organih. Ženske morajo imeti v ekonomskem življenju bistveno boljši položaj. Gospa Morvaj. Hvala lepa. V Štrasburu smo zopet eh, na plenarnem tednu, okoli 50 eh, od eh, več kot 700 poslancev oziroma poslanke tukaj. Kljub temu, da je celotno dopoledne posvečeno ženskam in eh, dnevu žena. Danes je tudi pomemben dan, zgodovinski dan, namreč Evropska unija skuša uveljaviti sramoten načrt. Sramoten zato, ker prinaša bedo ženam po vsem svetu. nekaj, kar se dotika žensk, torej njihovo trpljenje, želijo nekateri izkoristiti samo zase. Migracije, preseljevanje, vse to seveda povzroča, da se veliko ljudi priseljuje v Evropi, vendar pa imajo pri tem veliko težav. Ženske imajo pri tem težave, kajti enostavno imajo vsega dovolj, pravijo, da sploh ne gre za azil, da ne gre za begunsko vprašanje, temveč da gre za druga vprašanja, da gre za ekonomska vprašanja. Begunska kriza je zadeva, ki je v pristojnosti Evropske unije, ampak samo 10 odstotkov beguncev oziroma tistih, ki se preseljujejo, so dejansko begunci, torej tisti, ki bežijo pred eh, državljansko vojno in pa drugimi oblikami nasilja. Poskušajmo pomisliti na drugačen status beguncev. Če ženske bežijo pred eh, različnimi oblikami nasilja in pa diskriminacije v svojih državah, potem imajo pravico, da pridejo v Evropo, da se uh, prijavijo oziroma zaprosijo za azil. Z begunskim statusom lahko uporabijo tudi možnosti združevanja družin, tako da v Evropo pridejo tudi drugi člani uh, družine. Vse to bo predmet uh, poročila gospe Hannibal, moje prijateljice. Ženske z vsega sveta si zaslužijo enake pravice in uh, vse to, uh, o čemer smo danes priča, je stvar, ki je del res sramotnega načrta. Hvala lepa. Bozem. Gospa Vozenberi. Ja Hvala lepa. Zopet smo danes tukaj in govorimo o enakosti oziroma neenakosti med spoloma. Gre za razpravo, ki jo je treba opraviti vsake toliko časa. Zelo vesela sem, gospa komisarka, da podpirate direktivo o zastopanosti žensk v upravnih in nadzornih organih. Um, veselim se tudi poročila o steklenem zidu, torej o tistih overah, ki jih morajo ženske prejiti, ko želijo priti na višji položaj. Pomembna je zastopanost žensk, ampak dejstvo je, da samo 31 odstotkov žensk eh, v samozaposlitvi, oziroma samo 31 odstotkov oseb, ki so samozaposlene, je žensk. Ta podzastopanost se dogaja na vseh področjih, v podjetjih, na področju finančnih storitev, v raziskavah, tehnologiji, znanosti, v akademskih krogih. Kako lahko to preprečimo in odpravimo. Najprej je tu izobraževalni sistem, ta je pomemben. In potem je pomemben vidik tudi družina, vloga žensk v družinah. Če bomo ženskam pokazali ustrezne modele, bomo uh, lahko kaj storili. Sicer se bomo tudi v naslednjih desetletjih zopet uh, vračali k tej isti razpravi. Gre za razpravo ki nam v tem trenutku pravzaprav ne koristi in ni dobra za nas. Hvala lepa, gospa Mudi. Hvala, predsedojoča. In vsem vesel in dober mednarodni dan žena. V ustanovitvenih eh, pogodbah Evropske unije je zapisano, da je potrebno zagotoviti enakost med spoloma. Evropska unija je sicer v zadnjih letih naredila veliko na tem področju. Sprejeta je bila zakonodaja o enakosti spolov, o starševskem, materinskem, očetovskem dopustu, o varstvu nosečnic, o enakosti dajatev in tako naprej. Vem, da so ti predpisi imeli določen učinek, saj sem tudi sama delala na tem področju, vključno na področju uh, Eh, sindikatov. Ženske morajo imeti enake pravice na vseh področjih. Prvotni cilj, to je enakost, pa je še zmeraj stvar, h kateri moramo težiti. V zadnjem času se soočamo z eh, finančno krizo in posledice finančne krize ter um, varčevalnih načrtov občutijo predvsem ženske. Če pogledamo strategijo Evropa 2020, je jasno, da moramo doseči tudi dogovor glede povečanja zaposlitve žensk, glede zmanjšanja razlik med plačami, glede uh, odprave uh, revščine pri uh, ženskih ženskah. Sicer ta načrt oziroma strategija nima smisla. Prav tako je potrebno doseči direktivo o materinskem dopustu in pa strat o strategiji enakosti med spoloma. Komisijo pozivam naj temu, kar smo od nje slišali danes, sledijo tudi konkretni ukrepi. Hvala lepa, zdaj pa gospa Hjusmenova. Ko govorimo o socialno-ekonomskem položaju žensk, moramo upoštevati tudi razmerje med njihovo izobrazbo, dohodki in pa priložnostmi, ki jih imajo za poklicni razvoj. Podatki kažejo, da kljub visoki stopni izobraženosti med evropskimi ženskami, enakost eh, temu ne sledi. Zato, da bi dosegli hitre spremembe, potrebujemo novo strategijo na ravni Evropske unije in sicer novo strategijo glede enakosti do leta 2020. Mednarodni dan žena je priložnost, da se sami pri sebi spomnimo, da je bistveno pripraviti novo strategijo in jo na to tudi v praksi udejaniti z različnimi politikami, ukrepi namenjenimi izboljšanju socialno-ekonomskega položaja žensk in pa enakosti spolov. Rada bi vsem ženskam v tej dvorani čestitala ob njihovem dnevu. Hvala lepa, zdaj pa je čas, da damo besedo tudi eh, moškim. Gospod Pimenta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropske institucije, eh, se zelo naširoko ukvarjajo z vprašanji enakosti spolov in politike enakosti in uh, tudi izpostavljajo negativni učinek var, politik varčevalnih ukrepov. Politika za rastni razvoj, ki um, jo podpira Evropska unija in države članice, pa vodi v še večjo neenakost, revščino, eh, brezposelnost, eh, razlike v plačah in tudi razlike pri obravnavi žensk zaradi porodniškega dopusta. Eh, direktiva o porodniškem dopustu tudi ni bila sprejeta. Ravno tako je situacija zaskrbljujoča na področju eh, urnikov dela in na področju socialnega zavarovanja. In zato je treba uh, spremeniti to politiko, ker politika, ki trenutno velja, vodi v nazadovanje na socialnem področju. Zdaj pa gospa Ajuto. Hvala, gospa predsedujoča. Vsako leto skušamo tukaj uh, narediti pregled položaja žensk v Evropi in ugotavljamo, da napredujemo s prekratkimi roka, uh, koraki saj so razlike v plačah še prevelike v številnih državah, ovire za napredovanje v karieri, ki onemogočajo ženskam eh, prosto izbiro. In naš cilj je, da bi ženske res lahko svobodno izbirale, da bi izbirale študij, kaj bodo študirale, da bodo izbirale poklic. Uh, Je, ki, ki jim je všeč, pa čeprav tam prevladujejo moški, kot naprimer um, poslov, poslo, v poslovnem svetu ali um, inže, v, v inženirskem, na inženirskem področju, da bodo svobodno se odločali o, roku, o rojstvu otrok. In na vsa ta vprašanja mora politika ženskam dati odgovore in jim mora zagotoviti um, možnosti. Um, ter sprejeti zakonodajo, kot je direktiva o porodniškem dopustu. Ženske namreč zaradi porodniškega dopusta številnim, eh, v številnih primerjih ne morejo eh, napredovati in nadaljevati svoje karijere. In zato skušamo zagotoviti, da bo ta današnji dan eh, namenjen ne le obsojanju vsega tega, kar ne gre, ampak zato, da bomo pozitivno delali in konkretno delali na tem, da bomo ustvarjali razvijali več upanja za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Korvin Mike. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Znanstveniki so preučevali ameriške košarkaše. Ugotovili so, da tisti, ki so višji, zaslužijo več kot tisti, ki so nižji, ker so tudi bolj primerni za uh, košarko. Uh, Če so ženske plačane manj kot moški, ali to pomeni, da so tudi manj sposobne in primerne za delovna mesta, ki jih zasedajo? V Evropi je bilo včasih tako, da so bile ženske tiste, ki so obvladovale to področje, se pravi celotne Evrope, kajti tiste, ki skrbijo za otroke, tudi obvladujejo svet. Zdaj jim je bilo v večini to oduzeto. Če pogledamo ekstremne primere, ekstremne športe, recimo brič, eh, pa potem tudi šah, pa nekateri drugi športi, ugotovimo, da je zastopanost eh, žensk tam bistveno manjša. To pomeni, da Evropska unija postavlja umetne zahteve in da zmanjšuje uh, ustreznost nekaterih področji. Menim, da je treba eh, uničiti Evropsko unijo. Gospod Jakovčik ima vprašanje. Želim vam postaviti. Gospod, uh... Jaz sem bil odličen košarkaš. Vprašanje bi imel za vas. Tudi sam sem bil košarkaš včasih in kot vidite nisem prav zelo visok, ampak sem odlično igral košarko. Ali morda veste, da e, višina ni predpogoj za dobro igranje košarke. Bistvenega pomena je, ali boste zadeli koš ali ne. In vse to se nanaša tudi na vse ostalo, kar ste povedali v vašem govoru. In ali se strinjate z menoj, da za igranje košarke višina ni pomembna? Hvala lepa, samo en modri karton. Sprejmemo, nadaljujemo. Odgovor, izvolite. No, rekli ste, oziroma povedali smo, da višji košarkaši zaslužijo več kot nižji. To je res. Tudi sam sem uh, igral košarko v, uh, na polskem, eh, pa sem bil kar uspešen pri tem. Hvala lepa, gospa Matera. Hvala, gospa predsedujoča. Vsako leto se 8. marca spomnimo, kaj vse je treba še narediti za izboljšanje položaja žensk v Evropski uniji. Še vedno je preveč ovir za to, da bi se ženske uveljavile v naši družbi in mi kot zakonodajalci moramo to ravnotežje med spoloma ponovno vzpostaviti. Leta 2016 morajo ženske še vedno delati približno dva meseca več za to, da na letni ravni zaslužijo podobno ali enako kot moški. Ravno tako je zelo velika razlika pri pokojninah in to pomeni, da je na tisoče žensk prepuščenih samih sebi in revščini. V Evropski uniji je revščina ostarelih žensk trikrat večja v primerjavi z revščino med moškimi. Kolegi, mi moramo narediti vse za to, da bomo to vrzel zapolnili. Vsak dan o tem govorimo, tudi v odboru za enakost žensk znotraj tega parlamenta. Ampak eh, pred nekaj meseci smo tudi za veliko večino izglasovali moje poročilo, katerega namen je bil, bil prav eh, premustitev ovir eh, za ženske mm, v poslovnem svetu v Evropi. Eh, le ena tretjina podjetnic v Evropi je žensk in uh, Eh, zanimivo je tudi to, da se je zaposlenost žensk v zadnjih letih zvišala za le malo, od 60 na 65 odstotkov. In zato eh, pozdravljam namen komisarke, ki se zauzema za to, da bi vse države Evropske unije sprijele tudi Istanbulsko konvencijo. Hvala. Hvala lepa, modra. Modri karton, gospoda Sanzija, ste ga pripravljeni sprejeti? Izvolite. moje vprašanje se glasi tako če pogledamo v zgodovino vemo da osmega marca od leta tisoč devetsto sedemnajst praznujemo mednarodni dan žena Naslednje leto bomo obeležili stoto obletnico tega praznika. En od pomembnih načel je enaka plača, enaki dohodki in potem zaščita pravic žensk ter otrok, zagotoviti ustrezen položaj eh, žensk v družbi. Ali se strinjate, da je treba sem vključiti tudi boj proti nasilju nad ženskami? Mi sembra, da je to ena domanda. Ne zdi se mi, da bi bilo to vprašanje. To se je zdaj bolj prispevek kolega. Vprašanja namreč nisem razumela. No, ampak pri tem, ko sem vam prisluhnila, lahko rečem, da se mi seveda zauzemamo za to, da bodo vse države članice sprejele, ratificirale Istanbulsko konvencijo, ki. Um, ureja prav področje nasilja nad ženskami in nad otroki um, ehm, in v, v Evropi. Hvala. Gospa Post je naslednja. Hvala lepa za besedo. V Evropski uniji pravice žensk niso upoštevane. Ženske nimajo pravice soodločanja, prav tako tudi nimajo enakega deleža na trgu dela. Njihove plače so nižje, bolj jih eh, zadeva revščina. In eh, vse to pomeni, da živijo življenje, v katerem njihove pravice niso popolnoma upoštevane. Seveda je položaj v različnih državah različen, prav tako je različen ponozaj različnih skupin. Recimo romkinje so bolj izpostavljene kršitvam, prav tako lezbične ženske in druge podobne skupine. Obstajajo statistični podatki, ki na to kažejo. Ni pravilno in ni sprejemljivo, da obstajajo takšne razlike. Zato moramo nekaj storiti proti temu. Politike obstajajo, vendar se ne izvajajo ustrezno. Recimo, primer tega je, kako je komisija uh, znižala položaj načela enakosti spolov v svojih politikah. Menim, da je treba to spremeniti. Ni spremljivo, da bi živeli v, v, v um, družbi, v kateri imamo skupine, ki jih lahko vrščamo v različne razrede. Drugorazrednih državljanov to, tega ne smemo dovoliti. Jaz sama ne praznujem 8. Eh, marca, menim, da je to eh, neke vrste eh, praznik, ki ni na mestu, zato tudi danes ne sprejemam nobenih rož in drugih daril. Hvala lepa. Modro, modri karton za vas, gospa Post. Izvolite, gospa Het. <clears throat> strinjam se lahko soraya tudi sama ne praznujem mednarodnega dneva žena vsak dan bi morale biti deležne ustrezne pozornosti moje vprašanje za sorayo pa je naslednje ali meniš da bi bilo koristno, če bi imeli strategijo enakosti spolov, tako kot je bila na začetku predvidena oziroma kot jo je na začetku predvidevala komisija, ali bi bilo dobro, če bi imeli takšno strategijo? Ja, jo ja, je het övertigad. Ja, prepričana sem, da potrebujemo jasne signale v državah članicah. Strategija o enakosti je zato bistvena. Gospa Matman, ste eh, pripravljeni odgovoriti na to vprašanje? Modri karton. Hvala lepa. Reči moram, da sem zelo vesela, da danes eh, dopoldne vodimo razpravo o položaju žensk. Danes je mednarodni dan žena, dve kolegici pravita, da ta dan sploh ni potreben. Komisarka pa je dejala, da kot ženske potrebujemo nadaljni boj, da se moramo še naprej bojevati za enakost med spoloma. To je stvar, ki jo potrebujemo prav vsak dan, ne samo na dan, kot je današnji ohranimo mednarodni dan žena, namreč na ta način lahko uh, povečamo ozaveščenost uh, o položaju žensk. Ali se strinjate, da potrebujemo uravnoteženost med uh, moškimi in ženskami tudi na področju porodniškega dopusta, tako da lahko ženske tudi nadaljujejo uh, svojo poklicno pot? Ja, seveda. Menim, da je treba tudi eh, zagotoviti enako porazdelitev obveznosti, ko gre za starševski dopust. In ehm, kar se tiče 8. marca, menim, da se moramo za naše pravice boriti 24 ur na dan, ne samo na en dan. Samo tako lahko ustrezno razvijemo potencijale, ki jih imamo. Mrs gospa predsedujoča boj proti mačizmu in neenakosti v evropi pomeni da moramo to delati vsak dan in ne imeti te razprave samo osem marca in še nekatere elemente bi želela poudariti prvič neenakosti v evropski uniji so povezane s premalo možnosti za oblast kjer bi ženske imele svojo vlogo. In v tem parlamentu, naprimer, eh, ženske predsedujejo samo 10 od 25 odborov. Drugič, mi smo tiste, ki trpimo zaradi najslabših delovnih pogojev, tiste, ki imamo eh, najvišjo stopnjo brezposelnosti, največjo razliko v plačah in v pokojninah, ki presega v Evropi 16 odstotkov. Na naših plečih eh, nosimo gospodarstvo, v bistvu vso ekonomijo za skrb za druge, kar je zelo pomembno uh, tudi znotraj eh, social, področja socialnih podpor. Poleg tega je razlika velika med severom in jugom Evrope. Pol, varč, politika varčevalnih ukrepov pa nas tudi zelo bremeni. Uh, In uh, ženske smo tiste, ki uh, plačujemo najvišjo ceno zaradi varčevalnih Evropov. Zato Evropa, uh, ki zahteva od nas uh, neenakost in nas poziva, enakost in nas poziva, da jo zagotovimo, uh, pričakuje, da bomo na višini njenih pričakovanj. Gospa Grapini. Modri ta neenakost ki ste jo omenili omenili ste tudi evropski parlament če bi imeli možnost kako bi razložili da v naših državah članicah ženske ne volijo žensk odgovor prosim ja. na vodilnih položajih žal ni večina žensk, ampak so večinoma moški. In neenakost ter mačizem je nekaj, kar je sociološko ugrajeno v našo družbo in zato se je treba proti temu boriti eh, na vseh ravneh in zato tudi nameniti primerna sredstva. Samo besede ne bodo dovolj. Šojdrova. Naslednja govornica, gospa Šojdrova. Ano, kolegyně a kolegové, spoštovane kolegice in kolegi, najprej se zahvaljujem gospe komisarki za res razumen pristop in pa zelo podrobne, specifične predloge, o katerih smo slišali. Položaj žensk, socialno-ekonomski položaj žensk eh, je daleč od tega, kar bi si želeli treba ga je izboljšati. Na Češkem trenutno obstaja gospodarska rast, pa vendarle več kot 12 odstotkov znašajo razlike med plačami, tako v zasebnih kot javnih podjetjih. Ženske so zaposlene v sektorjih, kjer so dohodki bistveno nižji, recimo predstavljajo pedagoški kader, potem bolniške sestre in tako naprej. Veliko krat oziroma največkrat so ženske tiste, ki skrbijo za družinske člane, ki potrebujejo nego. Zelo spoštujemo tiste ženske, ki imajo otroke, celo več otrok, kajti zelo pogumno je, da se v današnjem času odločajo za to. Treba pa jim je zagotoviti ustrezen porodniški dopust, ustrezne pravice, enakost tiste ženske, ki imajo otroke, morajo imeti tudi možnost, da nadaljujejo svojo poklicno pot. Zato je treba zagotoviti fleksibilni delovni čas oziroma fleksibilno zaposlitev in za to morajo nekaj storiti ustrezne institucije. Namreč eh, rada bi se zahvalila tudi svoji mami tukaj. Ona je tako političarka kot zdravnica in perfektna mama. Gospod Fontulis. Tulis ima modri karton za vas. Ste pripravljeni sprejeti to? Izvolite. Ja, Hvala lepa. Današnja potrošniška družba je ženske pripravila do tega, da so vse čas v pogonu za to, da poklicno napredujejo in hkrati imajo otroke. Zaradi tega pogona in zaradi te dirke imajo veliko krat samo po enega otroka. Uh, če pa bi želeli jim omogočiti več otrok, bi bilo treba tudi njih vprašati, kaj si kot poklicne ženske oziroma po, v poklicu aktivne želijo. Volbe, diši, dragi kolega. Mislim, da bi ženske morale prosto se odločati. Če so moški in ženske enakopravni, potem imajo enake možnosti izbire tudi ženske kot matere. In samo želim si, da bi prišlo do situacije, ko bi ženske lahko prosto odločale. Hvala naslednja zadnja govornica, gospa Pičerno. Ja, gospa predsedujoča hvala tudi gospe komisarki za njena prizadevanja in tudi vsem kolegom ki so sodelovali v tej razpravi. Sama menim, da pa moramo priznati, da je današnji dan vendarle povsem navaden, povsem navaden za preveč žensk. Uh, Eh, povsem navaden dan, predvsem za tiste ženske, ki predstavljajo prihodnost naše Evrope. In tukaj imam v mislih predvsem ženske, begunke, In tistih 60 odstotkov oseb, ki predstavljajo celoten eh, tok priseljencev, ki prehajajo mejo med Grčijo in Makedonijo. In zato se sprašujem, kolegi, kakšen smisel ima, da tukaj slavimo preteklost, če pa prihodnosti zapiramo vrata. Eh, mi se tukaj zgražamo zaradi izkoriščanja žensk, pri tem pa eh, si zapiramo oči pred trgovanjem z njimi. Bojimo se revščine, hkrati hkrati pa se zauzemamo za zapiranje naših meja. In zato menim, da travme, sramota in nasilje zahtevajo drugačno pozornost. In zato sama želim 8. marec eh, posvetiti tem ženskam, ženskam, ki bežijo, ženskam, ki iščejo tisto svobodo, ki eh, eh, se katero mi še danes tukaj skušamo vihrati. Eh, sama verjamem v solidarno Evropo in zaradi tega predlagam, in to sem tudi zapisala v pismu, ki sem ga poslala vsem vam in tukaj to ponovno ponavljam, zauzemam se in pozivam, da gremo osebno si ogledati ta položaj nasilja. Um, ter um, izkoriščanja in represije nad ženskami, ki se nahajajo na grško-makedonski meji. To bi morali videti z lastnimi očmi in uh, e, uživo otipati ta ne, ki ga Evropa uh, pošilja tem ženskam in tem ljudem na meji. Gospod Eterič ima modri karton, ga sprejmete? Eteris. Gospod Eteris. Hvala. Se strinjate z menoj, da so vsi umetno ustvarjeni dnevi kot mednarodni dan žena, samo pravzaprav nek nadomestek, surogat za celo vrsto stvari, ki jih ne naredimo. Gre pravzaprav za stvari, ki jih sedaj omenjamo, tudi ko gre za ljudi, ki prihajajo iz drugih kulturnih eh, in etničnih okolij k nam. Ali mislite, da nasilje nad njimi ni nekaj, kar eh, je treba upoštevati tudi pri tem? Jaz se sploh ne strinjam s kolegom in z nobeno od besed, ki jih je izrekel. Eh, predvsem zato, ker menim, da je Mednarodni dan žena pomemben dan. Pomemben zato, ker uh, slavi uh, dosežke, ki so um, jih dosegle druge ženske pred nami, ki so se borile za pravice, ki se danes nam zdijo samoumevne in zato je pomembno, da se spomnimo na to. Govorimo o pravici do eh, udeležbe na volitvah, pravico do eh, porodniškega dopusta in pravico do dela. Vse te stvari, ki se nam zdijo danes samoumevne in zato mislim, da prav v imenu te svobode, eh, ki je imajo nekateri danes polna usta, tako kot vi, dragi kolega, moramo priznati, da ta Evropa, ta velika Evropa, ki jo slavimo kot zelo pomemben stari kontinent, ki je bila v preteklosti tudi svetilnik, eh, ne opravlja popolnoma naloge, ki bi jo morala. Zdaj, če si zapirami, o, zapiramo oči pred temi grozljivimi podobami uh, žensk uh, in otrok, ki so natrpani pred bodečo žico in katerim se uh, ne Mm, se odreka možnost doživljenja, ki eh, ga sploh lahko imenujemo življenje, zato menim, da bi morali mi na mesto dneva spomina ustanoviti dan sramote za vse nas. In govornica je bila prekinjena. Se opravičujem za odgovor, imate na voljo 30 sekund, vi ste pa kar nekaj več časa porabili. Sedaj nadaljujemo s postopkom catch the eye. Prva govornica je gospa Marjana Petr. Hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Ženske se težje danes zaposlujejo kot moški, soočajo se s težavami pri ustanavljanju svojih podjetij. Poskušajo na vsak način uskladiti poklicno in družinsko življenje, tiste, ki se odločijo za materinstvo, pa so kaznovane za nižjo plačo ali celo z odpustom z dela. Ženske niso enako plačane kot moški za enako delo in dosti krat so pri delu izpostavljene diskriminaciji in nadlegovanju. Več žensk kot moških konča fakultete, pa vendar jih ni dovolj na položajih odločanja. Poseben položaj je položaj kmetic ki niso lastnice nepremičnin, ki delajo na kmetijah, pa niso niti plačane in nimajo niti zdravstvenega, niti pokojninskega zavarovanja. Zato se moramo zauzemati za socialno pokojnino, ki bo zagotavljala nekaj več kot prag eh, revščine in potrebujemo vse, da bodo eh, ženske na podeželju lahko živele dostojno, človeka dostojno življenje. Hvala, naslednji je gospod eh, Marijas. Hvala, gospa predsedujoča. Ob tem eh, mednarodnem dnevu žena se moramo spomniti, da v obdobju finančno-ekonomske krize, še zlasti v državah, eh, ki so se znašle na kolenih, so ženske glavne žrtve, saj se njihove pravice teptajo vsak dan, tako na delovnem kot socialnem področju. Na delovnem področju imamo uh, eh, 16,4 odstotno razliko v plačah in na področju pokojnin uh, pa 39 odstotno vrzel. Poleg tega uh, je diskriminacija prisotna tudi pri zaposlovanju žensk in v državah, kakršna je Grčija, ki uh, jo je prizadel ta memorandum uh, o vrčevalnih politikah, so ženske. ki se odločijo, da bodo začele z lastno ekonomsko dejavnostjo primorane plačevati do 80 odstotkov davkov in prispevkov. In to je še eh, dodaten razlog, zaradi katerega bi morali prenehati razmišljati o tem, da moramo spraviti Evropo na kolena. Gospod Marijan in Pinto. Eh, prava politika za spodbujanje enakosti med spoloma bi se morala lotiti razlogov za neenakost in ti razlogi so danes večinoma kulturne in ekonomske narave. Eh, pa naj omenim samo nekatere izmed prvih. Ne moremo molčati pred institucionaliziranimi oblikami diskriminacije, eh, kakršne izvaja katoliška crkev, ki še naprej preprečuje ženskam, da bi lahko postale duhovnice in podeljevali sakramente samo zato, ker so ženske. Katoliška crkev je Eh, organizirana politično znotraj države, vatikanske države in zato bi morali vsi zahtevati od naših voditeljev držav, da od papeža zahtevajo, da prenehajo se to diskriminacijo med moškimi in ženskami in kadar se bo to zgodilo, bo res storjen velik korak, če že ne zato, da se konča, pa vsaj da se zmanjša ta velika neenakost med spoloma v svetu. Naslednji je gospod Polčak. Děkuji, paní předsedkyně. Za... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Morda bi gospod Ščetina moral pregovoriti, ampak dobro. Želel bi izjaviti, da šovinizem ni sestavni del nas, ki smo tukaj prisotni kot moški. Zato me žalosti tisto, kar sem slišal. Čestitam eh, vsem eh, poslankam in eh, ženam k njihovemu dnevu. 52 odstotkov prebivalcev na svetu so ženske. O tem odloča narava. Pa kljub temu na trgu dela doživljajo ženske diskriminacijo, ko gre za plačilo, za pogoje dela. O tem je treba si biti na jasnem in o tem je treba voditi dialog. Komisarka Jurova dosti krat sodeluje pri teh naših razpravah, ampak vseeno, to, kar govorimo tukaj v parlamentu, bi moralo biti osnova za uh, večjo enakost uh, ženske in moških. Hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je pomembno, da tukaj slišimo ne samo glas eh, žensk, temveč tudi moških, ko gre za mednarodni dan žena. Zato z veseljem izkoriščam to priložnost za nekaj besed. Pomembno je razpravljati o tej tematiki v Evropskem parlamentu, po mojem mnenju. Kajti druge institucije ali organizacije eh, na svetu ne moremo najti, ki se toliko zauzema za pravice žensk. Do sedaj smo v Evropi marsikaj dosegli, ampak eh, nismo še dosegli vsega, kar hočemo. Na Irskem smo prejšnji teden imeli volitve. 30 odstotkov poslank je sedaj v našem parlamentu iz različnih političnih strank kar pomeni, da bo več poslanka eh, v irskem parlamentu kot kadarkoli v preteklosti. Včeraj sem na irskem radiju slišal, da so pri nas tudi številna podjetja, pri katerih je več žensk v upravnih in nadzornih o, o, organih in da so to najbolj uspešna podjetja. Hvala, gospa Kessler. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, gospa komisarka, mislim, da je prav, da je tukaj prisotnih tudi toliko moških in da razpravljajo skupaj z nami. Danes govorimo o socialno-ekonomskem položaju žensk v Evropi, ampak lahko bi o tem razpravljali tudi na katerikoli drugi dan. Mednarodni dan žena ni dan, ko bi morali sloviti, temveč ko moramo stvari zahtevati. Že pred 40 leti smo povdarjali, da je treba odpraviti vrzel, ko gre za plačilo med ženskami in moškimi v, eh, za enako upravljeno delo. Isto velja za razlike v pokojninah. No, ženske so danes enake moškim, biološko gledano, ampak še vedno potrebuje posebno zaščito. Ko gre za dostop do kreditov, do finančnih sredstev za ženske, tudi tukaj zaostajajo za moškimi. Veliko dela nas še čaka. Torej, gospod komisarka, podprli vas bomo pri novi strategiji, vendar ta strategija mora biti takšna, da bo resnično koristna. Hvala sedaj pa gospod Kaputu. Hvala predsedujoča. Danes je 8. marec. In zato je primerna razprava o socialno-ekonomskem položaju žensk v Evropi. Kljub temu, da imamo dve direktivi v Evropi o enakosti pri dostopu do dobrin in storitev in zagotavljanju neenakosti, pa so še vedno velike razlike med obema spoloma. Ženske eh, tudi v Evropi trpijo zaradi eh, te vrzeli ki jo potrjuje tudi strategija EU za enakost eh, med ženskami in moškimi iz leta 2015. Eh, to je povezano eh, tudi z zelo nizkim odstotkom žensk v podjetniškem okolju, zelo malo so prisotne na vodilnih mestih znotraj gospodarskih družb, pa tudi na političnem področju. In Evropska unija eh, ne more tega zgolj obsoditi, ampak se mora zauzeti aktivno za to, da ženske ne bodo več žrtve diskriminacije. In upam, da bomo v prihodnjih letih na 8. marec govorili bolj o kakšnem novem rezultatu in cilju, ki bo dosežen, ne pa samo o vrzelih, ki jih je treba še zapolniti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 drugo svetovno vojno niso uh, najbolj trpeli moški, temveč zlasti ženske in otroci. Zadnji petek je bila je, je ženska, ki so jo nezakonito ugrabili in priprli, Natalija Ševčenko, začela z gladovno stavko. Sedaj je že preteklo nekaj dni, ko ne pije, ne je ničesar in v nekaj dnevih, eh, nekaj urah bi celo lahko umrla. Jutri se bo nadaljevalo njeno sojenje, v katerem uh, tožilec zahteva 23-letno zaporno kazen za njo. Mislim, da je treba tudi njo omeniti. Hvala, sedaj pa besedo dajem komisarju. Poslanke, poslanke, lepa hvala. Seveda sem vedno vesela, če imam možnost razpravljati o enakopravnosti spolov v Evropskem parlamentu, kajti ta razprava je meni in komisiji vedno navdih za nadaljne delo. Naj se dotaknem nekaj stvari, o katerih ste govorili v tej razpravi. Boljša uravnoteženost med družinskim in poklicnim življenjem. Eh, govorili ste o tem, da bi morali umakniti eh, direktivo, predlog direktive o materinskem dopustu. No, to je komisija tudi naredila zato, da jo bolj ažuriramo in prilagodimo trenutnim potrebam. Ta, s to direktivo nismo mogli več nadaljevati, ker je dve tretjini držav članic povdarjalo, da že imajo svojo zakonodajo na tem področju ali da eh, potrebujemo bolj ažurno, sodobno zakonodajo. V našem delovnem programu komisije je pri cel svežen zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov, ki jih bo komisija pripravila za boljšo usklajenost eh, med poklicnim in družinskim življenjem za ženske. Sami ste pravilno ugotovili, treba je ženskam dati možnost odločanja. Ne gre za to, da kaj diktiramo, usiljujemo ali da podcenjujemo vlogo mater. Ampak v tem trenutku je situacija naslednja. Mnoge mlade ženske, ki so končale univerzo in 60 odstotkov vseh diplomantov na univerzah so ženske, se morajo odločati imeti otroke ali eh, poklicno kariero. To je nemogoča situacija. Tudi z gospodarskega, finančnega stališča je to popolnoma nelogično in neracionalno. Ustvariti moramo pogoje, da bodo ženske lahko imele tako otroke in poklicno kariero ter visoko kvalificirano delo. Sama ne želim eh, slišati, ko nekdo govori, ženske imajo pravico imeti otroke. Ja, jasno, da jo imamo. Sama sem tudi eh, mati in to je najbolj hvaležna vloga, ki bi jo lahko imela v življenju. Tudi družba potrebuje otroke. Če sem malce cinična, bi rekla takole, družba potrebuje otroke, eh, družba potrebuje prihodne davčne zavezance. In zakaj bi morale samo ženske nositi to breme? To je nevzdržno v današnjem času. Zaradi tega komisija dela na tem novem svežnju. Vanj želimo vključiti novosti, ne samo boljše ureditve za ženske, temveč za eh, starše, ki so zaposleni. To je tisto, kar želimo narediti na podlagi rezultatov prejšnjih eh, predlogov. Kar zadeva vrzel v plačilu, seveda moramo najti inštrumente za zmanjšanje le tega. Prav imate, 60 odstotna povprečna razlika v plačilu je zelo visok odstotek, v nekaterih državah članicah je to še višje. 69 eh, odstotna je ta razlika, ko gre za pokojnine med ženskami in moškimi. Gospe in gospodje, to je nekaj, kar je nevzdržno. Zato tudi države članice pozivam, da v svojo zakonodajo socialno in davčno vključijo ukrepe za zmanjšanje te, ga, te razlike v plačilu in v pokojninah med ženskami in moškimi. Zaradi te razlike, torej ta razlika je posledica dejstva, da ženske skrbijo za družine, za družinske člane in s tem manjšim plačilom, manjšo pokojnino jih nagrajuje naša družba. No, ne bi želela predolgo govoriti še nekaj o, razli, o, o večkratnih oblikah eh, diskriminacije, o kateri je govorila Soraja. Žal se to pojavlja vedno znova. Poznam grozljive primere. Pogovarjam se z Romi, sama se z njimi pogovarjam, pa tudi s tistimi, ki delajo z njimi. In ti pravijo, ženske plačujejo eh, položnice za družino, istočasno pa jih najbolj eh, izpostavljajo nasilju in to fizičnemu, trdemu nasilju ne gre samo za nek mehak pritisknanje. Zato se moramo boriti proti takšni diskriminaciji na različnih ravneh. In še zadnje, več žensk na položajih, eh, ki so najbolj pomembni in uh, kjer odločajo. Ko gre za direktivo o ženskah na, kot članicah upravnih in nadzornih organov, ta direktivo sem sama sedaj vzela v roke, ker bi želela, da postane nekoliko bolj neutralna, kar zadeva spola. Namreč tukaj je bilo nekaj težav z prvotnim predlogom. Uh, tam je nekdo uh, zapisal, da bodo uh, visoko usposobljene moške v teh organih nadomestile ženske, kar tako. Ampak ne, tukaj ne gre za izrinjanje moških, gre za pošteno konkurenco med moškimi in ženskami. Države članice, ki že imajo to zakonodajo, naprimer Nemčija, Francija in nekatere druge, pozivam, da nam pomagajo, pomagajo komisiji, da bi podobne rezultate dosegli tudi v ostalih državah članicah. Še nekaj. Ko gre za več žensk na položaj, kjer se odloča, no to ne more biti vsebina samo ene direktive. Potrebujemo tudi ustrezne politike za to, ne samo zakonodajne akte, kajti ne gre samo za gospodarstvo. Sama imam nekaj pomislekov, kako daleč naj gremo v tem novem predlogu. Zlasti, ko gre za politiko javne, jav, nastopanja v javnosti, javnih funkcij, in naprimer pomembnih položajev v sodstvu. Tudi tukaj je premalo žensk. Najlepša hvala za to razpravo. Naj končam s pozitivnim sporočilom vsem moškim. Slabo bi bilo ugotoviti, da se ženske želimo boriti za njimi. Ne, z njimi želimo sodelovati. In S takim pristopom mislim, da bi lahko še hitreje stvari premaknili naprej. Seveda, v tem boju potrebujemo tudi podporo in sodelovanje moških. Poslanke, poslanci Evropskega parlamenta, najlepša hvala za vaše nenehne napore, za to, da bi m, mm, dosegli tisto, kar si je komisija zastavila.